Začenjamo sejo. Imamo poročilo odbora Jurij Tran Empl v skladu s pravilom dvesto enainštirideset četrtim odstavkom. Smo dobili popravek in s tem in v skladu s poslovnikom je to sprejeto. Sedaj pa še ... Zdaj gremo na naslednjo točko na enem redu. Imamo izjave podpredsednice komisije in sveta. Gospa Tuporajne ima besedo v zvezi z varnostnimi razmerami v Burkini Fasu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih mesecih smo videli poslabšanje varnostnih razmer v Burkina Fasu. Najprej bi rada izrazila solidarnost do ljudstva v tej državi. V zadnjem mesecu samo je umrlo 60 ljudi, skupno 500, okrog 500. To povzroča še hujši pritisk na že tako preobremenjeno socialno varnostno mrežo. Varnostne razmere predstavljajo hud izziv za dobavo človekoljubne pomoči, zdravstvene oskrbe in tako dalje. Džihadisti sedaj napadajo civilno prebivalstvo, eh, uradne oborožene sile in eh, tako vzpostavljajo neurovesje v, med silami in povzročajo nekakšno verižno reakcijo maščevanj. In uh, to povzroča še dodatna trenja med skupnostmi in veroizpo, veroizpovedmi. Evropska unija je sedaj najbližje v zgodovini tej državi. Burkina Faso je v osredju programa za Sahel. Za to državo smo namenili več kot milijon evrov pomoči. Gospa Mogherini je bila v tej državi na ministerskem srečanju ministrov Sahela in petih držav Evropske unije. Tam je obljubila 108 milijard evrov v obliki pomoči za oborožene sile, ki se bori proti organiziranemu kriminalu in terorizmu v celotni regiji. Naše civilne in vojaške misije v Sahelu so vedno bolj dejavne v tej regiji in sodelujejo z francosko misijo in operacijo. Razvojne politike in razvojno sodelovanje je eden največjih izzivov in to je sporočila visoka predstavnica med svojim obiskom. Države v okviru G5 eh, so sprejele strateški okvir za to, da bi sinhronizirali varnostno pomoč, razvojno pomoč in določili prioritete za to regijo. Vlada v Burkina Fasu je ravno tako pripravila načrt za izjemne razmere za Sahel in ta načrt že kaže prve znake. Mogherinjeva je tudi pozvala k reformi varnostnega sektorja. Boj proti terorizmu je mogoč samo, če obržene sile spoštujejo pravno državo in človekove pravice. To je edini način za vzpostavljanje zaupanja med eh, državnimi organi in vsemi sektori prebivalstva. Nacionalni dialog je nujno potreben za spravo. Pomembno je tudi, da vse etnične skupine čutijo, da spadajo v skupen narod in skupno družino. Država mora pomiriti etnične spore in trenja in eh, spodbuditi občutek pripadnosti za vse državljane. Varnost je bistvenega pomena. Vendar to ni edini odgovor na izzive, s katerimi se sooča država. Politične, varnostne in razvojne zadeve so med seboj povezane. Visoka predstavnica je obiskala tudi šolo, ki jo financira Evropska unija, zaradi tega, ker je izobraževanje temelj za okrepitev vsake države. Mednarodno sodelovanje je ravno tako zelo pomembno in Evropska unija želi tesneje sodelovati s celotno regijo. Zaradi tega smo izrabili priložnost izrednega vrha Ekovosa v Vogaduguja, da smo se tam pogovarjali z predstavniki države glede tega, kako bi lahko prispevali k strožjemu boju proti terorizmu, kako bi mi lahko koordinirali naše dejavnosti. Miroljubna država, kot je Burkina Faso, se zdaj sooča z um, hudim nasiljem. Naša naloga je, da končamo nasilje, da zaustavimo trenja, konflikt in da pomagamo prebivalstvu Sahela, da prevzamejo prihodnost v svoje roke. Še naprej si bomo prizadevali za to, da bomo močan partner za Burkina Faso in za prebivalce te države. Najlepša hvala, gospa ministrica Tuporajne. Sedaj pa gospod Ljubini, dve minuti. Najlepša hvala, eh, gospod predsedujoči. Tako imenovana islamska država je teroristična organizacija in uh, zamajali so se ji temelji. Najjasno povemo, zakaj gre v Sahelu, je sedaj nastal nov kalifat in uh, Burkina Faso je postala žrtev bojev med Čadom in Nigrom. V teh državah je 1,2 milijona ljudi odvisnih od čelikobne pomoči. 500 ljudi je umrlo zaradi terorističnih napadov v Burkina Faso. Mesta in šole trpijo zaradi napadov, 2000 šol je zaprtih in 3000 ljudi, ne, otrok ne obiskuje več šol. 2019 je leto, ko je poraslo število napadal zaradi eh, verskih razlogov. 57 eh, kristjanov je bilo obitih. In s tem je ogrožena etnična in verospovedna raznolikost crkve in eh, druge skupnosti morajo odigrati pomembno vlogo. Pomembno je tudi, da evropske inštitucije zagotovijo neutralnost in ne smemo eh, pa izpustiti izpred oči napadov, ki so mm, verske narave. Napadi na kristijane ogrožajo ravnovesje v družbi tisti, ki ne živijo v varnem okolju, bodo zagotovo zapustili to državo, takšna je realnost. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Arena za minuto in pol. Najlepša hvala. Od leta 2015 imamo skrajneže, ki napadajo po državi in izvajajo vedno bolj nasilne napade. To ogroža varnost G5 Sahel pa je res eh, pomembna skupina in orodje za vzpostavljanje miru v tej državi. Burkina Faso je prizadeta tudi zaradi revščine, kajti boj proti terorizmu ne pomeni samo vojaške eh, obrambe, ampak strateški načrt. Zato je Burkina prevzela in eh, vzela načrt za večjo proizvodnjo sladkorja. Ta pridelek je zelo pomemben za to državo. Terorizem je hudo prizadel Zahodno Afriko, uničil delovna mesta in prizadel revni del prebivalstva. Zato potrebujemo večje zmogljivosti za boj proti Boko Haramu. Moramo spostaviti partnerstvo, ki bo zaščitilo lokalne skupnosti, ne da bi jih, eh, ne da bi jim škodilo. 82 odstotkov prebivalstva v Burkini se ukvarja s kmetijstvom. S prosto trgovinskimi sporazumi pa škodimo kmetijstvu v Burkini Fasu in s tem škodimo 82 odstotkom prebivalstva. Evropska unija je gospodarska partnerica za Evropo, zato pa mora oblikovati pravo in resnično razvojno politiko, ne pa da se osredotočamo samo na vojaško in varnostno obrambo. Najlepša hvala, gospa Arena. Sedaj pa gospod Berg. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Burkina Faso je primer za to, kako izvajamo politiko v boju proti terorizmu v Zahodnji Afriki in da ta politika ne deluje. V tej državi vlada kaos in to bo povzročilo množično izseljevanje prebivalstva, ki se bo izselilo v sosednje države ali v Evropsko unijo. Burkina Faso je miroljubna država, sedaj pa tam vladajo pripadniki Al-Kaide in Boko Harama. In te sile so oborožene z orožjem iz Libije. Izvaja se teror nad civilnim prebivalstvom. Sedaj so se teroristi osredotočili predvsem na pobijanje kristjanov. Prej je bilo mogoče, da sta se poročila dva različnih verespovedi, sedaj pa bijo vsakogar, ki nosi križ. Ne moremo več dopuščati, da se izvaja. Um, takšno čiščenje kristijanov v tej državi. To je resnična grožnja za vse. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Kanko za minuto in pol. Gospa Kanko. Gospa ministrica, dragi kolegi. Obleko, ki jo nosim, je izdelala deklica v Burkina Fasu. Ko sem bila njene starosti, sem uh, imela toliko sanj. Kakšno prihodnost pa ima ona, ki se vozi z motorjem v vasi v Burkina Faso ali pa otroci, ki trpijo zaradi terorja Burkina Faso, ko svet eh, obrača oči drugam? morajo ti otroci hoditi boso nogi po poljih, da bežijo pred nasiljem. Zatiskali smo si oči, ko so se iste stvari dogajali v Siriji ali v Iraku. Islamska država Boko Haram in tudi drugi džihadisti eh, sedaj tam eh, prosto delujejo in se širijo. To pa zahteva takojšnje ukrepanje. Varnost eh, neposredno vpliva na življenje otrok, kot je ta deklica. Šole napadajo in otroci ne dobivajo izobraževanja, ki ga potrebujejo oborožene sile zlorabljajo, trgujejo z ljudmi in zaradi tega je porasla tudi nosečnost med najstnicami. Od 50 tisoč razseljenih je število naraslo na 300 tisoč, uničili so veliko bolnišnic, tuja podjetja so se izselila in tako so mi potrdili tudi predstavniki podjetij v Bruslu potrebujemo manj sestankov, več ukrepov. Za deklico, kot sem vam omenila, je to izredno pomembno. Najlepša hvala, gospa Kanko. Sedaj pa gospod Zorinjo za eno minuto. Dobrigad. Najlepša hvala. Poročila, ki slišimo iz Burkina Fasa, so res zaskrbljujoče, da varnostne razmere so vedno slabše Nastala je humanitarna kriza, milijon in pol ljudi je v krizni situaciji, nujno potrebuje humanitarno pomoč. Na več tisoč ljudi je razseljenih, več eh, tisoč otrok je brez šol, ker so šole zaprte zaradi varnostnih razlogov. 500 ljudi je umrlo v zadnjih mesecih imamo islamistične skupine na vzhodu in na severu države, na meji z Malijem in Nigrom, vendar pa um, se borimo s temi silami na nekoordiniran način in s premalo močjo. Te teroristične organizacije delujejo čezmejno, zato se moramo povezati in sodelovati z vsemi zadevnimi vladami. Ključnega pomena je, da vlada v Burkina Fasu okrepi svoj boj proti terorizmu, Evropska unija pa mora še naprej podpirati to državo, da tam zagotovimo varnost in mir. Najlepša hvala, gospod Sorinjo, sedaj pa gospa Bilde za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 300 tisoč eh, izseljenih, 2000 šol zaprtih, kristijani in profes profesori ne morejo več učiti zaradi tega, ker eh, govorijo francosko. Turistične skupine tam napadajo in povzročajo nevarnost lakote. Cedric Depierpont in Alvar de Solon sta spomnila, na to, da se Francija že od leta 2013 bori proti terorizmu. Vendar pa je nujno, da zagotovimo človekoljubno pomoč, ki smo jo bili leta 2018 v Bruslu. Treba je tudi odgovoriti na potrebe lokalnih obroženih sil obstaja tudi ambiciozen projekt za mm, gradnjo sončnih celic v tej državi. Eh, gospodarstvo je, eh, predstavlja velik potencial v tej državi, vendar pa ta država resnično čaka na našo pomoč, da bo, ji bomo stali ob strani, zato da bomo preprečili čupnojem migracijsko krizo. Najlepša hvala, sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Gospa Kemper je prva. Najlepša hvala, gospa ministrica. Burkina Faso je država, kjer je poraslo število terorističnih skupin, džihadistov proti um, drugim verskim voditeljem, predvsem kristjanom. Državljani tam živijo pod pragom revščine, na voljo imajo manj kot dolar na dan. Od leta 2018 pa pomočjo polske vlade skušali pomoč eh, dostaviti najrevnejšim in tistim, ki so postali žrtve džihadistov. Skradili smo več kot 60 eh, prebivališč za najrevnejše eh, družine. Poleg ukrepov, ki jih predlagate, mislim, da bi morali povečati človekobno pomoč tam, na terenu in tudi tam bi morali ukrepiti prizadevanja Evropske unije. Tako kot to počne naša država na terenu. Najlepša hvala. Ta razprava je zelo pomembna zaradi tega, ker so varnostne razmere in eh, humanitarne razmere te države res slabe. Najlepša hvala, gospa Kempa. S tem smo zaključili sklop Catch the Eye. Besedo ima v imenu podpredsednice Komisije visoke predstavnice gospa ministrica Tukporajnin. Gospod predsednik, Gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci, najprej bi eh, rada povdarila, da je ta razprava eh, res zelo pomembna za naše nadaljne ukrepe, zato se vam zahvaljujem. Evropska unija je zelo prisotna v Sahelu, kjer smo vzpostavili integriran pristop za izvajanje globalne strategi strategije. Naslednji teden bo visoka predstavnica Mogherinjeve lahko predstavila te dosežke na skupščini Združenih narodov na posebnem dogodku v Maliju za Sahel. Zato bi rada pozdravila partnerstvo G7 za varstvo in stabilnost v Sahelu. To predstavlja prispevek k celovitemu pristopu, zato da bomo delovali usklajeno in da ne bomo podvajali pomoči. Povezali smo se tudi z lokalnimi deležniki in partnerji in lahko vam zagotovim, da ne bomo in ne smemo prepustiti te države same sebe, kajti, same sebi, kajti ta se sooča s hudimi izzivi. Najlepša hvala, gospa ministra Tuporajn, in s tem je razprava zaključena. Naslednja točka na njenem redu je zjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in gre za nedavni razvoj dogodkov glede političnih razmer in glede izvajanja mirovnega procesa v Kolumbiji. V imenu visoke predstavnice in podpredsednice komisije ima beseda gospa ministrica Tuporajnen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred tremi leti je Kolumbija svetu dokazala, da se lahko tudi najdaljši konflikti na svetu iztečejo. Nihče si ni predstavljal, da bo vzpostavljanje miru lahko. Tri leta kasneje pa se večina Kolumbicov ne bi več vrnila v preteklost. Visoka predstavnica Mogherinive je bila v Kolumbiji prejšnji teden in tam eh, je videla državo, ki se sooča s prihodnostjo in se ne ozira nazaj. Predsednik Duke želi spoštovati mirovni proces. Predstavniki Farka, ki predstavljajo člane politične skupine in velika večina pripadnikov obrožnih sil, se zauzemajo za izvajanje tega procesa. Manjša skupina disidentov Farka pa se je odločila, da se bo vrnila k orožju. Mi to hudo obsojamo, kajti dodatno nasilje ni rešitev za izzive, s katerimi se sooča država. Vendar pa moramo imeti v mislih to, da gre za zelo majhno skupino. To pa ne pomeni, da ne vidimo izzivov, s katerimi se sooča mirovni proces oboj lokalnih voditeljev, človeklubnih, um, humanitarnih aktivistov, aktivistov človekove pravice in tako dalje. Videli smo tudi oboje kandidata za prihodne lokalne volitve. Visoka predstavnica je pozdravila ukrepe vlade za to, da zaščiti tiste, ki so ogroženi, da pripelje storilce pred sodišča in da razpusti organizirane kriminalne združbe. Ponudila pa je predvsem praktično pomoč. Mi želimo podpreti vlado in civilno družbo in pa podpreti preiskovalce in javne tožilce, kot tudi sodelovati v kampanji Defendemo Slavida. To je bilo javno sporočilo, ki ga je poslala vladi in prebivalcem Kolumbije. Kolumbije. Evropska unija vam stoji ob strani. Želimo si, da bi Kolumbijo, Kolumbiji uspelo spostaviti mir. Med samo obiskom v Kolumbiji je visoka predstavnica predstavila ukrepe za spodbuditev mirovnega procesa. Sestala se je s predstavniki več inštitucij, pravosodnih organov, enote, ki išče eh, pogrešane ljudi in predstavnike mirovnih sil. Želi tudi podpreti enote, ki išče pogrešane in ponuditi pomoč mirovnim silam. Evropska unija je do sedaj uložila 645 milijonov evrov za to, da bi podprli mir v Kolumbiji vključno s tem, da smo vzpostavili poseben skrbniški sklad. Evropska unija je tudi največja tuja naložbenica v Kolumbiji, sredotoča se na trajnostni razvoj v regijah, ki jih je najbolj prizadel oboroženi spor. Visoka predstavnica je tudi naznanila nov svežen pomoči za begunce in migrante iz Venezuele, ki so v Kolumbiji dodali smo še 30 milijonov evrov pomoči. Sedaj je v Kolumbiji 1,4 milijona beguncev in uh, migrantov iz Venezuele. Kolumbija je sprejela te ljudi in jih nastanila in služi se zgled preostalemu svetu, vendar to ni dovolj. Kolumbija in ostale države regiji potrebujejo več mednarodne pomoči. Evropska unija bo storila svoj delež in je vodilna pomoči na mednarodni ravni. Kolumbici vejo, da lahko računajo na pomoč Evropske unije v vsakodnevnem delu za to, da bi resnično lahko zavladal mir. Po podpisu mirovnega sporazuma so države Evropske unije in preostale države uložile 1,5 milijarde evrov. Kolumbija je pokazala izjemen pogum pri iskanju medijacije za mir, da bi vzpostavili vključujočo in miroljubno demokracijo. Mi verjamemo v njih, Evropska unija verjame v Kolumbijo in še naprej bomo podpirali njihov mirovni proces. Hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica, sedaj ima besedo gospa del Castillo Vera za. Hvala lepa, eh, spoštovana, eh, spoštovana predsednica. Kolumbija je že dolga leta na težki poti, kjer je polno tvegan in zato je zelo pomembno, da imamo eh, to obzorje in eh, to perspektivo. Zlasti je uh, pomembno, da uh, Evropska unija še naprej namenja sredstva Kolumbiji v okviru uh, razvojne pomoči in uh, na ta način bo lahko uh, Evropska unija še naprej pomagala Kolumbiji, uh, da bo lahko spoštovala ta uh, dogovor in da ne bo uh, zopet zapadla v uh, nasilje. Zelo pomembno je, da eh, lahko zagotovimo tudi varnost vseh političnih in družbenih akterjev, ki so eh, trenutno ogroženi. Eh, Kolumbija, Kolumbijo v celoti podpiramo, to je zelo pomemben komercialni partner Evropske unije in tudi zelo pomemben zaveznik pri boju proti ehm, podnebnim spremembam in pri varstvu okolja in uh, svet in pa tudi uh, komisarka uh, sta uh, potrdila, da uh, uresničevanje sporazuma se nadaljuje korak za korakom in to predstavlja zelo pomemben napor kolumbijske vlade in moramo jo podpreti. Kolumbija lahko računa z našo pomočjo. Uh, In eh, pri tem naj povem še nekaj. Eh, žal eh, visoke predstavnice danes ni, ampak včeraj se je v Venezueli končal še en krok pogajanj z zelo pomembnimi ehm, sogovorniki in zato moramo eh, sprejeti odločitev za sankcije proti temu eh, skorumpiranemu režimu, ki krši eh, človekove pravice. In gospa Mogherini bi morala to podpreti. Hvala lepa. V imenu SND ima besedo gospod Lopez. Eno minuto. Hvala lepa, eh, predsednik. Mislim, da je zelo pomembno, da eh, smo danes tu v Evropskem parlamentu in da po vsem v celoti podpremo mirovni proces v Kolumbiji. Eh, visoka predstavnica je bila v Kolumbiji, je tudi prinesla to sporočilo našim kolumbijskim prijateljem. Vemo, kaj se dogaja, imamo ta mirovni sporazum, nekateri se želijo vrniti na pot nasilja in eh, soočamo se z težavami pri uresničevanju zelo kompleksnega, zelo težkega mirovnega procesa. V državi eh, obstajajo precejšna trenja eh, in treba je zagotoviti tudi mednarodno. Um, Eh, spoštovanje mednarodnega prava, zato da bomo lahko uresničili mirovni proces eh, v Kolumbiji. Ta pot, ki je dolga in ki je kompleksna, mora iti naprej, ne moremo delati korakov nazaj. Hvala lepa, gospod Lopez. V imenu skupine Renew, gospa Bilbao Baranika. Dve minuti. Hvala lepa del eh, Farka se je eh, zopet eh, podal na pot nasilja in to v trenutku, ko si prizadevamo za uresničevanje mirovnega procesa v Kolumbiji. skoraj 14 tisoč eh, bivših eh, vojakov se je eh, članov paramilitarnih enot se je lahko vrnilo v navadno življenje, je bilo ponovno integriranih, ampak to še ni bilo dovolj. Sedaj smo v situaciji, kjer so ogroženi novinari, borci človekove pravice in ta mirovni eh, sporazum je treba uresničiti, od tega obstaje, eh, je odvisna verodostojnost vseh. Za 2018-2020 eh, imamo celo vrsto dejavnosti in ukrepov, s katerimi je treba od, odstraniti najpomembnejše eh, težave eh, v Kolumbiji, od eh, težav z razdelitvijo zemlje, z revščino, z korupcijo, z neustreznimi javnimi službami in tako dalje. Vse to je del tega ključa, ki bo privedel do uspeha tega mirovnega procesa. Kajti, Eh, situacija je še otežkočena zaradi um, eh, velikega števila uh, venezuelskih državljanov, ki beži pred režimom uh, Madura tudi v Kolumbijo. In Evropska unija je močno upletena v mirovni proces v Kolumbiji kot pomemben akter. In ta izkušnja diplomacije in pa um, Eh, pomoči Kolumbiji in tudi s pomočjo jamstve, jamstvenega sklada je največ, kar lahko naredimo. You, uh, Bilbao, Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika. V imenu uh, zelenih dajem besedo gospe Ribi Ihiner. Je ja, za eno minuto. Hvala lepa. Situacija človekovih pravic eh, v Kolumbiji se je precej poslabšala v zadnjih eh, časih. 155 um, eh, mm, Borcev za človekove pravice je bilo ubitih leta 2018-2025, pa letos Kolumbija je druga najbolj nevarna država na svetu za aktiviste, ki so dejavni na področju varstva okolja. Poleg tega imamo tudi zelo veliko notranjih eh, preselitev in premikov. In eh, zanima me, če, bo, eh, če komisija lahko potrdi, da bo ohranila na mestu svojega posebnega poslanca in če, da bo še naprej pomagala Kolumbiji V imenu zelenih eh, moram še enkrat pozvati Evropsko eh, komisijo k temu, da eh, zagotovi, da se um, uresničujejo sedajni programi in da se tudi obnovi mandat visokega predstavnika za človekove pravice za Kolumbijo pri človekovi ki se izteče oktobra meseca. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Terč. Kolumbija potrebuje, in to nujno, eh, pomoč, eh, in to ne samo zaradi, Eh, situacije, ki jo predstavlja eh, FARC, eh, ne samo zaradi situacije v Venezueli, zaradi terorizma, požarov in tako dalje. Tam imamo tudi eh, druge teroristične organizacije v Venezueli, ki eh, so eh, tam zaščitene in ki igrajo tudi zelo pomembno vlogo v več državah Venezuele in tudi um, financirajo se iz um, prihodkov od zlata. In, uh, Kolumbija je tudi žrtev vsega tega, kar se dogaja eh, v Venezueli, žrtev te stabilizacije. Več kot milijon 400 tisoč venezuelcev je sedaj v uh, Kolumbiji in več kot eh, dva milijona eh, venezuelcev beži pred tem kriminalnim režimom eh, Madura. In sedaj je trenutek, da podpremo Kolumbijo, da podpremo režim v Kolumbiji in da se začne preganjati zločince, ki so odgovorni za destabilizacijo v Kolumbiji. Ti so v Venezueli in tam je bila gospa Mogherini prejšnji teden in podprla je komunistično diktaturo in to je sramota. Treba je pritisniti na Karakas, treba je pritisniti na Venezuelo, zato da bomo zagotovili stabilnost Kolumbije. You, European... V imenu Guen Gel, gospod Pineda. Gracias, presidente. La señora Mogherini acaba de volver de Colombia y sabe de. Gospa Mogherini se je pravkar vrnila iz Kolumbije. Kaj se je tam eh, zgodilo? Multinacionalne uh, na podjetja še vedno izkoriščajo um, kmete in uh, celo vrsto mm, zločinskih dejavnosti uh, imamo, ki se tam odvija. In eh, prav tako se tudi ne uresničuje program za eh, reintegracijo eh, bivših pripadnikov paravojaških sil. Ogromno število ljudi je bilo pobitih, tako v borcu za človekove pravice kot tudi drugih in edino jamstvo eh, za to, da, se, da ne bo prišlo ponovno do nasilja, je, da se uresniči mirovni sporazum. Evropska unija eh, tudi eh, zahteva, da se s tem pogojuje kakršnokoli trgovinsko in drugo sodelovanje. Hvala, gospod Pineda, za samostojne poslance, gospod Roland. Thank you, Mr. Hvala, predsedujoči. Sam sem osebno zainteresiran za Kolumbijo, kajti moj tretji sin ima kolumbijskega botra in eh, še druge vezi me vežejo z Kolumbijo, tudi na področju športa. Pred tremi leti je predsednik Santos podpisal mirovni, mirovno, mirovni sporazum z Farkom po desetletjih nasilja je to pomenilo ogromen korak naprej. Fark je dobil tudi deset eh, izvoljenih poslancev v kongresu, zdaj pa so te stvari postavljene pod vprašaj, saj nekateri člani Farka zahtevajo ponovno oborožen upor. Obstaja velika nevarnost, da bo Kolumbija znova zapadla, padla v temno obdobje svoje preteklosti, zato je pomembno, da predsednik Duke Marques eh, se zoprstavi takšnim težnjam. Evropska unija nima, niti moralne, nima pravice, niti moralne dožnosti, da se kakorkoli upleta v zadeve Kolumbije, gre za suvereno, neodvisno državo in upletanje eh, Evropske unije tu ni ne zaželeno, ne pozitivno. You, Hvala, gospod Rowland. Zdaj pa za minuto in pol gospod Mjan Mon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej eh, bi rad povedal, da se mi je zdelo potovanje visoke predstavnice Mogherinijeve v Bogoto zelo koristno. Evropska unija je morala izraziti solidarnost do Kolumbije v teh težkih trenutkih zaradi um, eksodusa venezuelčanov iz Venezuele. Več kot 4 milijone jih je že zapustilo. Kolumbija je prejela milijon in pol. Še uh, več jih bo prišlo zaradi politike v Čilu, Ekvadoru in v Peruju. Samo 30 milijonov evrov Evropska unija namenila za identifikacijo in za integracijo priseljencev. Treba je temu nameniti več pomoči. V tem trenutku ZDA ponuja več človekovne pomoči kot Evropska unija Kolumbiji. Ivan Marques je pred kratkim naznanil, da bo majhna skupina disidentov Farka zopet posegla po orožju. To je napačna odločitev, še posebej zaradi tega, ker mirovni proces poteka, ker je že napredoval in 12 tisoč ljudi je že v procesu reintegracije. Svet za pravičnost je dejal, da je mirovni proces že proces brez povratka. Evropska unija mora še naprej podpirati Kolumbijo. Kolumbija se sooča z veliko izzivi, vendar pa je to prijateljska država, s katero smo v zadnjih letih tesno, se bolj, še bolj tesno povezali. Hvala lepa, zdaj pa za eno minuto, gospa Arena. Hvala lepa, Evropska unija in Kolumbija sta začeli politični dialog v korist človekovih pravic in miru. Danes smo že večkrat povedali, da so stvari, danes, eh, torej, da so stvari zdaj znova eh, kompleksne v tej državi. Eh, paravojaške enote so ubile veliko število ljudi, in eh, prišlo je do drugih težavnih eh, eh, dogodkov na področju pravosodja. In prvo vprašanje danes, ki se zastavlja, je projekti, ki so bili financirani iz Evropske unije, ali gre pri njih predvsem za zaščito zagovornikov miru. Nadalje, kar se tiče človekovih pravic, kako je danes z oceno stanja na tem področju? Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi gospa Harancova. The 2016 deal brought a fragile peace to Colombia. Eh, šibko premirje oziroma mir, ki smo ga eh, pred nekaj leti lahko opazili v Kolumbiji, je danes spet pod udarom. Sekako si ne želimo, da bi se ponovila vojna, tam eh, moramo pa ustrezno oceniti tveganje, ki obstaja za to eh, in seveda tudi nevarno za stabilnost Kolumbije. Ne le 1,4 milijona beguncev iz Venezuele, ampak eh, problem je tudi to, da se je začel spet gorilski boj Že več desetletij se Evropska unija si prizadeva za mir v Kolumbiji in danes Kolumbija nujno potrebuje našo podporo eh, pri ohranjanju miru, zato se moramo aktivno udeleževati eh, tudi pri reševanju venezuelske krize, ki je bruhnila tudi v Kolumbijo. Hvala lepa. Sledi gospod Urban Crespo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred tremi leti smo praznovali in pozdravili mirovni proces v Kolumbiji. Sedaj smo ugotovili, da nasilje še traja. 500 zagovornikov človekovih pravic in več političnih voditeljev kot svojcev politikov je bilo ubitih. Seveda obsojamo odločitev skupine Farka, da poseže po orožju, vendar pa je treba obsoditi tudi delovanje vlade. Razorožili so paravojaške enote, povezala se je. Um, okrepila se je vez med vlado in oboroženimi silami. Kmetijska reforma ni bila izvedena. Mi pa podpisujemo sporazume s to državo, ki jih sporazumov ne spoštuje. Mi smo zahtevali, da je treba zaustaviti politične, politično nasilje in znova spostaviti pogajanja s uh, obrženo skupino ELN. Brez takšnih jamstv v miru nikoli ne bo. Hvala lepa, gospod Bull. Eno minuta. Hvala, predsedujoči. Kolumbija je v stanju stalnega konflikta že od konca 19. stoletja z številnimi akterji in zaradi tega je premirje leta 2016 izjemno pomembno. Fark je moral nehati z paravojaškimi dejavnostmi in postal del mainstream politične scene. Ampak vendarle zdaj vidimo, da se militantne skupine, različne militantne skupine in pripadniki, nekateri pripadniki Farka spet želijo uh, uh, boriti. Hkrati je tu seveda težava narkomafije in njenega vplevan, vpli, uh, eh, upletanja. Te skupine imajo zato zagotovljeno stalno financiranje, kar lahko pomeni še nadaljevanje konfliktov. Zaradi tega eh, premirje torej ni prineslo pravego, pravega miru, ampak so se ene militantne skupine nad, zamenjale z drugimi. Vse to ima vpliv na življenje ljudi ne le v Kolumbiji in v Južni Ameriki, ampak tudi tukaj pri nas v Evropi. Zato moramo najti stalno rešitev eh, Eh, da se bomo ukvarjali s to eksponenčno, eksponentno rastjo težav, ki izvirajo iz Kolumbije. Minute, Gospod Lopez Hill, za minuto in pol. Evropska unija eh, mora poseči v grožnjo vrnitve v oborožene konflikte, kar je naznanila FARC. Mirovni proces, kateremu se je obvezala Kolumbija, je edini način za vzpostavitev miru v tej regiji. Diktatorski režim v Venezueli podpira in spodbuja te gverilce. Tako so dejale kolumbijske oblasti ta diktatura je povzročila um, izselitev več kot 4 milijonov venezuelčinov, milijon in pol se jih je nastanila v Kolumbiji. Kolumbija je poskrbela za zdravstveno skrbo, za nastanitev in za hrano za te ljudi, ki so bili prisiljeni k izselitvi. Zato pozdravljam eh, gospod Mogherini, ki je predsedniku Dukeju. Eh, ponudila 30 milijonov pomoči za integracijo migrantov. Treba je ugasniti vir krize za Kolumbijo in Evropska unija mora že takoj začeti z izvanjem sankcij kršiteljev človekovih pravic, ki povzročajo destabilizacijo te regije. Gospa Mogherinjeva je dejala, da če ne bo konkretnih rezultatov, po mirovnem procesu bo Evropska unija tako začela z izvanjem sankcij. Kolumbija um, ne sme več trpeti zaradi kolateralne škode, ki jo povzroča predsednik Maduro. Hvala lepa. Opravičujem se, ker sem nekoliko prehitro potrkal s kladivcem. Gospa Kiniči, za minuto. Grazie, grazie, predsednik, signore ministre. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministrica, naš parlament je vedno podpiral mirovni proces po desetletjih bojev v Kolumbiji. Eh, glede na zadnje, zadnji razvoj dogodkov in informacije, pa ne moremo reči, da smo lahko optimisti. Vedno več napadov je, vedno več kršitev človeko, spoštovanja človekovih pravic, eh, spoštovanja pravic žensk. Leto 2018 je prišlo. Eh, je 350 otrok tudi bilo žrtev eh, bolezni in lakote. Kot Evropska unija moramo uporabiti vsa sredstva, ki so nam na voljo, da bomo branili mir v tej državi, zato da bodo spoštovane človekove pravice, pravna država, eh, družbena enakost in tako naprej, tudi zato, da bodo otroci imeli neko prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Zamenito gospod Bausa Dias. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi se strinjamo glede tega, da je prednostnega pomena varnost in blaginja naših bratov v Kolumbiji. In zato ne smemo pozabiti na nekaj in to je spomin. Jamstvo miru ne sme služiti v nobenem primeru za to, da se ponovno napiše zgodovina ali da se opere krivde teroristov. Samo s spominom bomo lahko zajamčili uveljavljanje miru. Mirovni sporazum ne bo zaključil z, nas, z dolgotrajnim nasiljem. In to pravim jaz, eh, ki prihajam iz države, ki je na lastni koži izkusila nasilje teroristov. Zato prosim gospo Mogarinjevo, da ne misli, da je to nasilje in da gre za spopad med različnimi um, bandami teroristov. Pomembno je, da razumemo, zakaj gre v tem mirovnem procesu in da lahko hitro zopet pride do popijene. Ne. Hvala lepa za minuto, gospa Pereira. Najlepša hvala. Neizvajanje mirovnega sporazuma in um, o ubijanje političnih aktivistov in bivših pripadnikov skupine FARC in družinskih članov so eh, res del dramatične slike. Vendar pa je treba vseeno pomagati kolumbijski vladi pri razorževanju desničarskih obroženih sil. Vse to pa še prispeva k poslabšanju situaciji v Kolumbiji in preprečuje zagotavljanje demokratičnih pravic Kolumbicev in popolno uveljavitev miru. Leta 2006 je bil v Havani podpisan mirovni sporazum in takrat so obljubili konec nasilja. Sedaj je treba zaustaviti nepravič, neupravičena ubijanja in pa mm, Eh, prizadevanja za, v imenu doseganja miru. Gospod Vandalen. Voorzitter, de politieke verhoudingen in het noorden van Zuid. Predsedujoči, politični odnosi v Južni Ameriki so zelo negotovi, v Venezueli imamo diktatorja, ki poskuša izvoziti svoj eh, pod narekovaj zmagoviti režim. V Kolumbiji pa smo prišli sicer do mirovnega sporazuma, ampak različni eh, vodje Farka, ki jih spodbuja Venezuela, zdaj želijo ponovno obnoviti obrožen boj. In na ta način bi seveda tudi uh, narkomafija uh, pridobila, kaj ti Fark je živel od pridobivanja oziroma uh, proizvodnje narkotikov. treba je tu izpeljati mirovni proces in ne smemo nikakor pustiti, da Kolumbija potone v novem valu nasilja. Denar, ki je bil obljubljen, morajo dobiti, zato da se seveda da se nadomesti izguba oziroma ukinitev pridelovanja koke. Gospod predsedujoči, Za Evropsko unijo je izjemno pomembno, strateško pomembno, da ohrani ravnovesje v Latinski Ameriki. Prizadevanja za mir v Kolumbiji so nujna in predvsem je treba nehati podpirati narkoindustrijo, ki eh, povzroča na milijone žrtev tudi v Evropi. Eh, tu seveda mislim na neposredne žrtve eh, Eh, narkotikov in hkrati na nasilje v velikih evropskih mestih, recimo v Amsterdamu, kajti tudi, tega, tudi to je odvisno od miru v Kolumbiji. Minute, Santos. Gospa Santos, minuta. Obrigado, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 260 tisoč eh, mrtvih, 83 tisoč pogrešenih več kot 7000 razseljenih. To so številke, ki kažejo rezultat več desetletij dolgega konflikta, ki se je končal z mirovnim sporazumom in k čemer je Evropska unija prispevala. Ne smemo postiti, da se obrnemo nazaj in da Kolumbija nazaduje. Obraževanje male skupine Farka predstavlja veliko skrb za, to, za nas in uh, predstavlja nevarnost za celotno regijo in varnostne razmire treba se je potruditi, kolektivno potrebujemo vsi, vse eh, dele družbe, ne samo politike in oborožene sile, ampak moramo poskrbeti za transparentnost pravosodja, spoštovanje človekovih pravic in zaščito aktivistov. Situacija in razmere v Kolumbiji pomenijo, da mora Evropska unija še naprej spodbujati in spremljati izvajanje mirovnega procesa in tudi zahtevati, da se danja oblast spoštuje svoje zaveze. Samo tako lahko dosežemo napredek in uveljavljanje miru, ki si ga vsi želimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še za minuto, gospod Sanče Samor. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z zadovoljstvom smo pozdravili podpis mirovnega sporazuma. Mm, zadovoljni smo bili z obvezami, eh, s katerimi smo razorožili enega najstarejših, eh, najstarejših eh, teroristov in obroženih gverilcev na svetu. Oblast mora ravno tako sedaj spoštovati svoje obveze, zato da ohranimo mirovni proces. Seveda moramo še naprej podpirati mirovni proces, kot pravijo kolegi. Kolumbija potrebuje mednarodno podporo, vendar pa mora pokazati politično voljo, ki ne sme biti odvisna od finančne pomoči. Podarili smo, kako zelo pomembna je ta država za regijo in ko govorimo o Kolumbiji, vedno znova pridemo na Venezuelo. Evropska unija pa mora okrepiti svoje zahteve do Kolumbije, kaj ti dogajajo se stvari, ki niso bile predvidene in čim prej mora Evropska unija imenovati osebo, ki nas bo zastopala v mirovnem procesu. Samo s takšnimi gestami resnično pokažemo, da se zauzemamo za uveljavljanje miru. Hvala lepa, gospa Curtin Darling. Hvala, predsedujoči. Mirovni sporozum iz leta 2016 je pomenil veliko upanje in je bil velik dosežek, ampak še vedno prihaja do nasilja. Sindikalisti, zagovorniki človekovih pravic še danes umirajo brez kaznovanja storilcev. Zato je tako pomembno, da se dejansko nadaljuje izvajanje mirovnega procesa. Naša vloga je tu pomembna in moramo jo odigrati. Posebni odposlanec oziroma posebni eh, predstavnik za mirovni proces mora ostati v funkciji. Imamo tudi neposredne vzvode, za, s eh, trgovinskim sporozumom s Kolumbijo, to moramo izkoristiti. Hkrati pa moramo pod, eh, povečati svojo podpe, podporo eh, organom v Kolumbiji, da bodo delali na zagotavljanju miru. Brez takšne podpore v Kolumbiji ne bo miru in nikakor se ne smemo ozirati stran. Vse moramo uporabiti, kar nam je na voljo, zato da mirovni proces ohranimo pri življenju. Hvala. Zdaj pa postopek pritegnete pozornost. Gospod Garcia del Blanco. Najlepša hvala. Mirovni sporazum je ravno to. Mirovni sporazum, kjer gre za to, da se dogovorijo nekatere strani in ne za to, da se skušajo uh, um, nekateri um, nekako tam izkazati nad vladi nad drugimi. Gre za to, da pride do sprave in da je konec dolgotrajne zgodovine nasilja. Kljub vsem težavam je bil dosežen mirovni sporazum, ki je samo izhodišče, vendar ni cilj. Res je, da mora Evropski parlament, Evropska unija, eh, visoka predstavnica in naslednik Upoštevati, da obstaja tudi humanitarna kriza povezana z begunci iz Venezuele in zaprtjem meja okrog Kolumbije, Kolumbija potrebuje humanitarno pomoč, zato da oskrbi vse te begunce tudi v prihodnosti, kaj ti ne kaže, da bi upadlo število prišlekov. To ni dovolj. Treba je nameniti dodatna sredstva, še naprej namenjati pomoč in podpirati mirovni proces, zato ker je celotna stabilnost regije odvisna od tega procesa. Hvala. Thank you.